Hello everyone, if you take your place. Lepo zdrav sem skupaj, prosim, da se posedete in potem lahko začnemo z glasovanjem za danes. You have your card. Upam, da imate vsi svoje kartice, naj preverim. Preverimo, koliko je prisotnih. Torej, prosim, da pritisnete katerikoli gumb na napravici, tako da bomo videli, ali ste prisotni. Hey. So. Odlično, smo torej. Eh, no, pritisnite še kaj gumbek. Yeah, we are fine. Okay, thank you very much. Odlično. Začnimo torej z glasovanjem. Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU. Poročevalka je gospa Dornano. In kar začnemo z predlogom spremembe 6. Kdo je za? Predlog spremembe 6. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Predlog spremembe 7. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Predlog spremembe 8. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 v dveh delih, oziroma ne, ta je bil umaknjen. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 16. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. Kdo je za? proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Torej glasujemo o predlogu spremembe 15. Da vaut je zaupan. Da vaut je... Tako. Glasovanje je zaključeno. Nakažite eh, svoj glas proti. V redu, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Zopan. Glasujemo. And the vote is closed. Glasovanje, glasovanje je zaključeno, to je sprejeto. 31 za. Kdo je za? 32, 23. Sprejeto. 24 dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za. ta del je brezpredmeten, drugi del je brezpredmeten. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 30 in 31. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 33 je umaknjen, 36 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 34 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 35 je omaknjen, 37 kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 38 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržanje sprejeto. 32 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržanje sprejeto. Oziroma ne, zavrnjeno. 41 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, ta je omaknjen. Nadaljujemo za 45, kdo je za, še, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Torej, glasujemo o drugem delu amantmaja. Glasovanje je sedaj zaključeno. sprejeto. Sedaj pa 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za proti, vzdržani, sprejeto, 56 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 v dveh delih. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Torej glasujemo o drugem delu za, hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Pa uvodne izjave. Ob, ob, ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4 za, ne, ta je omaknjen, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa še končno glasovanje, poimensko, sedaj lahko glasujete. And the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. So it is rejected. Zavrnjeno. Torej, zaključili smo z glasovanjem. Najlepša hvala vsem skupaj. Okay, dear colleagues, let... Spoštovani kolegi, lahko začnemo z eh, razpravnim delom dnevnega reda. Najprej predlog mnenja, daljša življenjska doba za izdelke, izdelke. Poročevalka je gospa Šaldemoze in ji kar dajem besedo. Izvolite. Susan, tak, er Najlepša hvala, predsedujoča bom eh, poskušala malce glasneje spregovoriti, da bodo kolegi utihnili. Konca januarja sem predstavila svoje mnenje v odboru INVI. Gre za poročilo Daljša življenjska doba za izdelke. Naj povem čisto jasno. Moje mnenje je oblikovano na podlagi tega, da je treba postaviti meje govora je o glavnih principih tega, zakaj je pomembno zagotoviti daljšo življenjsko dobo izdelkov. Žal imam omejene možnosti v mnenju, torej dolžina mnenja je omejena in zato sem morala obravnavati samo glavne točke. Krožno gospodarstvo mora tukaj odigrati svojo vlogo. Sama bom pripravila predloge sprememb k svojem mnenju, namreč eh, želela bi si čim bolj konkretnega dokumenta. Pripraviti sem želela nekakšen katalog za misli, iz katerega lahko potem države članice, podjetja in potrošniki izberejo ideje, ki so za njih koristne glede tega, kako podaljšati življenjsko dobo izdelkov. govore je o zaščiti potrošnikov. Zato je tukaj pristojni odbor IMKO, ampak daljša življenjska doba je pomembna tudi za varstvo okolja. Torej, v prvi vrsti gre za to, kako spodbuditi družbo k temu, da bi se odpovedala tej zamisli, da se nekaj uporabi in potem zavrže gospodarska rast mora imeti tudi drugačen mehanizem. Torej, ni smiselno, da se gospodarska rast ustvarja samo preko novih izdelkov, ki jih potem zavržemo. Ne potrebujemo drugačne pogoje za gospodarsko rast, ki so okolju prijazni. Na švedskem, na primer, so znižali DDV za popravilo izdelkov. Če kolo ali eh, oblačila ne samo popraviti ali zašiti, potem lahko prosi oseba za znižanje DDV-ja, morda dohodnine. Švedska želi na tak način uspodbuditi ljudi k stremenju k temu cilju. Ne pravim, da bi lahko vse države članice prevzele ta model, ampak lahko je to inspiracija. Seveda obstajajo pa tudi drugi modeli in drugi načini, kako opustiti ta način, da se vse zavrže in obremenjuje okolje s tem. Na tak način se seveda ustvarjajo tudi nova delovna mesta, torej delavnice, kjer popravljajo izdelke. In to je potrebno upoštevati. Če pa želimo doseči daljšo življenjsko dobo za izdelke, ki je naš cilj, potem ni dovolj to, da razmišljamo samo o DDV-ju. Ne, razmisliti moramo tudi o samem oblikovanju izdelkov. Zastaviti si moramo jasne politične cilje, namreč izdelki morajo biti oblikovani na tak način, da jih je možno popraviti tako že obstaja direktiva za baterije, naprimer. In vprašanje je, kako lahko pripravimo podjetja k temu, da omogočijo izmenjavo oziroma zamenjavo baterij. Torej, razmisliti moramo o tem in nadaljevati z našim delom v tej smeri. Podpiram tudi eh, komisijo, ki govori o ekološkem oblikovanju, namreč eh, trajnost mora biti nujno vključena v to besedilo. Kaj to pomeni? Če neka, nek izdelek dlje časa zdrži, potem je manjše breme za okolje, to je samo umevno. Torej, daljša življenjska doba in eh, boljša okoljska prijaznost sta usporedni. Na tak način se tudi boljše izkoristi minerale in surovine. V svojem mnenju sem želela jasno povedati tudi to, da mora biti za potrošnika preprosto, da izbere izdelke za daljšo življenjsko dobo. Tukaj bi lahko uporabili ekološko oznako Evropske unije. Namreč ekološka oznaka bi lahko vključevala tudi informacije o pričakovani življenjski dobi nekega izdelka. Torej, ko potrošnik izbira med dvema pomivalnima strojema, je dobro vedeti, koliko bo zdržal model X in koliko bo zdržal model Y. Torej, koliko delovnih ur lahko pričakuje od prvega in koliko od drugega. V tem primeru se bo morda potrošnik odločil za dražji model, ki pa bo zdržal dlje časa. In na podlagi takšnih informacij se lahko potrošniki potem zavestno odločajo in tudi prispevajo k boljši zaščiti okolja. Mislim, da lahko torej mnenje formuliramo zelo konkretno, kar želim storiti tudi sama za dodatnimi predlogi sprememb, ki jih bom predložila. Poročevalci v senci bodo gotovo prispevali k temu, da bomo pripravili ta katalog za misli, glede tega, kako zagotoviti daljšo življenjsko dobo izdelkov. Ne zato, da bi zaslužili več denarja, ampak zato, da bi zaščitili naše okolje. Namreč ne želimo si zavračanja naših virov. Gospodarsko rast bi lahko opredelili drugače, kot samo to, da se kupuje in potem meče v stran. Dolga življenjska doba naših izdelkov je tudi znak rasti. Veselim se komentarjev poročevalcev Osenci in drugih kolegov. Kot rečeno, naša naloga v odboru za okolje je jasna na vse stvari moramo gledati iz perspektive varstva okolja. Za konec bi povedala še naslednje. Rok za vložitev predlogov sprememb je 8. marec, torej približno en teden še imate časa. 10. ali 11. aprila pa bo potem potekalo glasovanje o mnenju v odboru Invi. Odbor IMKO pa bo glasoval 24. marca. Torej, veselim se že razprave in najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Šaldemoz. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej gospa Kale Langen. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej bi se zahvalila Kristel Šaldemoze za to mnenje. Po mojem je mnenje dobra podlaga za naše posvetovanje in eh, veselim se nadaljnega sodelovanja v tem okviru. Ekološke prednosti danše življenjske dobe izdelkov so jasni. Izdelki, ki so dlje časa delo, delujoči, proizvajajo manj smeti in so zato ekološko bolj prijazni okolju. Strinjam se z poročevalko, da moramo spregovoriti o trajnostni uporabi in proizvodni izdelkov. Ko govorimo o prednostih krožnega gospodarstva, moramo povdariti dobro uporabo surovin, dolgoročno uporabo in tudi eh, boljšo ponovno uporabo. Pozdravljam to, da je poročevalka sprejela dobro ravnovesje med dolgo življenjsko dobo izdelkov, po drugi strani pa učinkovito uporabo in reciklažo teh stvari ter spodbujanje k raziskavam. Izdelki ter njihovi sestavni deli morajo biti čim dlje časa uporabni, te izdelke je potrebno morajo imeti zmožnost, da se jih popravi, tako da se potem tudi njihovi sestavni deli lahko ponovno uporabljajo. Ampak nekaj se mi zdi zelo pomembno, uspodbujati moramo to, da se eh, daje na trg izdelke, ki so bolj učinkoviti, kar se tiče surovin in eh, bolj trajnostni. Najpomembnejši aspekt tega mnenja je odgovor na vprašanje, kako naj nek izdelek uporabljamo čim bolj učinkovito. V drugi točki poročevalka piše, da pri hibridnih eh, proizvodnjah in pri hibridnih storitvah lahko dosežemo več. No, tukaj sem pa jaz malce kritična, gospod Šaldemoze. Namreč pri eh, pomivalnem stroju, ki si ga sposodimo oziroma ki ga dobimo na posojo, verjetno to, ta izdelek ne bo eh, dolgo učinkoval neka oseba, ki kupi stroj, ki je drag, ga bo za njega bolj skrbila kot oseba, ki ga najame. Namreč, če pride pri najemni pogodbi do tega, da imamo možnost zamenjave z novejšim, bolj, boljšim izdelkom, bo oseba takoj zahtevala zamenjavo. Prav zaradi tega bi vam bila hvaležna, če lahko poveste več o tem, kako to razumete. Podpiram tudi to, da se okrepi koncept odgovornosti proizvajalcev in minimalne zahteve za eh, odstranitev teh izdelkov. Upam, da bomo na tak način ustvarili spodbudo za trajnost teh izdelkov. Kar se tiče dolge življenjske dobe izdelkov, to je pomemben del agende mnogih držav članic. Francija je že sankcionirala namensko zapadlost eh, življenjske dobe. Tudi Norveška je začela podobno. Belgija ima redne teste za okoljske standarde določenih izdelkov. 2012 je nemška zvezdna vlada pripravila nacionalni program za trajnostno potrošnjo. In eh, že dolgo časa ima Nemčija tudi prostovoljni znak, ki kaže na trajnostne izdelke, tako imenovan modri angel. Sama bom pripravila nekaj predlogov sprememb, predvsem kar se tiče tega, da moramo pokazati na različne modele trajnosti izdelkov. Na evropski ravni potrebujemo boljšo koordinacijo, tako da bomo zagotovili to, da posamezni ukrepi ne škodujejo notranjemu trgu. Potrebujemo namreč inteligentno mešanico različnih ukrepov, ki bo spodbudila daljšo življenjsko dobo izdelkov. Trajnostna oblika in trajnostna uporaba sta pomembni. Zakaj? Zato, da bomo okrepili zaupanje v evropska podjetja. Največji izziv pri tem mnenju je, po mojem mnenju, ta razkorak med trajnostno uporabo izdelkov, ki so učinkoviti z sredstvi po eni strani in po drugi strani to, da se ne eh, škodi tej klimi, ki vzpodbuja inovacije in raziskave. Se pa zelo veselim sodelovanja za poročevalko. Hvala. Much, hvala lepa, gospa Rees, izvolite. You, Najlepša hvala, predsedujoča. Sprej govorila bom o imenu Gezin Meissner, ki danes žal ne more priti na sestanek in je naša poročevalka v senci. Torej to so njeni zapiski in eh, njeno poročilo. Pozdravlja delo poročevalke, mnenje je zelo dobro osredotočeno, ko govori o okoljskem odtisu. Dolga življenjska doba izdelkov je pomemben parameter za izboljšano trajnost in zato, da se odpravlja število odpadkov. Pročevalka za Alde podpira to, da se podaljša življenjska doba izdelkov in da se jih manj od, eh, zavrača v smeti. To je točka 3. Pomembno je, da se lahko te izdelke potem reciklira za surovine, namreč obstaja tržišče za rabljene dele. Nekatera podjetja že imajo takšne sisteme, naprimer, ko se gre za rabljene mobilne telefone. Kar se tiče popravljanja, tukaj se gezine strinja s tem. Ne bi nasprotovala bolj holističnemu pristopu, namreč ni prepričana, da bo pristop, ki je enak za vse izdelke, primeren. Poleg tega poročevalka tudi ni eh, prepričana, ali tehnologije vedno omogočajo popravila. V tem primeru je vprašanje, kako bo to vplivalo na cene izdelkov. Naša poročevalka v senci pravi tudi, da moramo najti dobro razmerje med inovacijami in podaljšanjem življenjske dobe. To je že izpostavljeno tudi v poročilu, še posebej v točki ena. Kolegica se strinja tudi s tem, da je obnašanje potrošnikov pomembno, in zato je nujno, da se ozavesti naše potrošnike. To je že opisano tudi v, osmem, um, v osmi uvodni izjavi. Gezine bo sodelovala z poročevalko, sama pa bi dodala še nekaj v francoščini. Hvala lepa. V imenu eh, liberalcev bi rada povedala še nekaj. Četrti odstavek govori o novem delovnem načrtu komisije glede ekooblikovanja. Sama sem bila pred desetimi leti poročevalka pri tej temi in okvirna direktiva, ki sem jo obravnavala skupaj z kolegom Lisejem in nekaterimi drugimi, je omenjala, da moramo pritisniti na podjetja. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da se oblikuje izdelke na začetku njihovega življenjskega cikla. Veliko skupin ima tukaj nekaj pomislekov, da bi torej izbrisali ta odstavek, ampak za liberalce je to ključnega pomena. Hvala, gospod Ri, sedaj pa gospod Tjavons. Gracias, Hvala lepa. Sam se strinjam z splošnim pristopom poročevalke, bi pa rad podaril še nekaj. Nujno moramo odpraviti to ugrajeno namensko zapadlost eh, izdelkov. To bi morali sankcionirati. Podaljšati moramo življenjsko dobo izdelkov s pomočjo dizajna in eh, inovacij. Naši potrošniki morajo imeti na voljo informacije in zagotoviti moramo možnost, da se izdelke popravi na stroškovno učinkovit način. Komisija mora biti bolj ambiciozna pri teh zamislih, ko gre za program za sooblikovanje za leto 2020. Zanima nas, koliko napredovanja je bilo, koliko napredka je bilo doseženega v eh, odboru za prostovoljne standarde. Torej, imamo tukaj politični mandat, ampak eh, še posebej se moramo posvetiti trajnosti izdelkov in izdelkom, ki imajo ta ekodizajn. Mislim, da moramo biti tukaj bolj ambiciozni. Poleg tega pozivamo komisijo tudi, da začne z postopkom, ki bo industrijo v bistvu pristili v to, da spremenijo ta način razmišljanja, da bodo ljudje izdelek kupili in potem zavrgli. Komisija bi morala uspodbujati eh, izmenjavo informacij po vsej Evropski uniji. To mora vključevati tudi regionalne in eh, lokalne oblasti. Poleg tega je pomembno, da aktivno podpiramo tudi lokalne delavnice, kjer popravljajo izdelke, pa tudi možnosti za izmenjavo izdelkov, rabljenih izdelkov in tako naprej. Vse to spodbuja potrošnike k ponovni uporabi in je zelo koristno. To je bolj trajnostni model družbe, ki se ne osredotoča na potrošništvo, ampak eh, na izmenjavo in ponovno uporabo. Potrošništvo je utemeljeno na razlikah med razredi in individualizmu. Osnovano je na tem, da se ustvarja umetne potrebe, in prav zato to ni smiselno. Pripravili bomo predloge sprememb v tej smeri in se veselimo sodelovanja z poročevalko. Hvala. Eh, Gospod predsednica, eh, poročevalki se eh, zahvaljujem za opravljeno delo. Pri nas menimo, da gre za ne le okoljevarstveno, ampak tudi kulturno vprašanje ne, sovražnik je neoliberalizem, ta mehanizem, peklenski mehanizem, ki išče uh, korist za vsako ceno. Um, Popraševanje po trajnih izdelkih se zmanjšujejo. Eh, mnogi, eh, oziroma redki si lahko privoščijo, da si pokupijo dva televizorja ali dva pralna stroja in zaradi tega se začenja marketing, močen marketing, katerega cilj je eh, skrajšati uporabno dobo. So, so eh, izdelki, ki lahko leta trajajo in se večkrat popravijo, eh, vendar pa se vendarle čez eh, kratek čas zavržejo in na ta način izgu, izginja tudi obrt. Eh, podobno se eh, je dogajalo. Eh, tudi z drugimi izdelki, kot so naprimer um, sami telefoni, eh, mobilni telefoni. Eh, želimo si izdelke, ki bodo narejeni tako, da bodo trajali čim dlje in da se eh, na koncu življenjskega obdobja lahko tudi razgradijo oziroma razstavijo in ponovno uporabijo njihovi deli. Na ta način se bodo ustvarjala dodatna delovna mesta ter zmaševale odpadki proizvajalec mora biti popolnoma odgovoren za uh, sam izdelek in spodbudati ga je treba, da bo izdeloval izdelke, ki bodo bolj dolgotrajni in bolj učinkoviti. Gospa Dornano, zelo kratko, izvolite. Eh, Hvala lepa, predsedajoča. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalki za njeno delo, kar se tiče podaljšanja življenjske dobe izdelkov. Torej, kar se tiče pretirane potrošnje, do katere prihaja na našem trgu, mislim, da lahko jasno vidimo, kako je s tem. 470 tisoč. Zelo 470 ton izdelkov, ki so pristanejo na odpadu na osebo vsako leto. In ta funkcionalna zapadlost, ki omeji življenjski cikl izdelkov, je nekaj, kar vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Torej, komunikacija je tukaj zelo pomembna. V Franciji imamo zakon 2015-95, ki omejuje to zapadlost življenjske dobe izdelkov. To ne vpliva na konkurenčnost. Zakonodajalec mora zagotoviti, da se dajo na voljo vse informacije, ki obstajajo, kar se tiče življenjske dobe in podobnega. Kakorkoli že, zagotoviti moramo, da se zakonodaja spoštuje. Poročevalka pravilno ugotavlja v svojem mnenju, da potrebujemo več ozaveščenosti naših potrošnikov, če želimo biti uspešni na tem področju. Zakaj? Trajnost in uh, dolga življenjska doba izdelkov postajata argument pri oglaševanju eh, proizvajalcev. Ampak to moramo urediti. Evropska unija namreč pogosto promovira to, da se funkcionalna oprema ne eh, obravnava samo zato, ker se obravnava nekatera druga oprema, ki je bolj funkcionalna morda, kot je primer led svetilk. Torej, ne smemo se prepričati eh, tako imenovanemu greenwashingu. Življenjski cikl ni edina stvar, ki je pomembna in sama bom predpravila predloge sprememb. Hvala lepa, gospod Lize, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala kolegici Šaldemoze in tudi drugim, ki so predstavili svoje predloge. Sam podpiram to mnenje in eh, tudi komentar kolegice Lange v imenu ILS. E Bi pa rad podal dva konkretna primera, ki jih moramo preučiti, po mojem mnenju. Prvič, pozitivni primer tega, da se uporablja vedno več led svetilk. Žal pa imamo tukaj problem, namreč te led svetilke so združene z lučjo. Če si torej nekdo želi drugačno barvo luči ali pa če si želimo, ali pa če se kaj pokvari, je potrebno zavreči celotno luč, ne samo žarnico. In to ni trajnostno in učinkovito. Kaj to pomeni, da je življenjska doba celotnega izdelka omejena na življenjsko dobo enega sestavnega dela. To je prvi primer. Drugi primer pa so tako zelo vse prisotni mobilni telefoni. Vedno, ko pride na trg novi iPad, se poveča število iskanj v Google glede tega, zakaj je moj iPad tako počasen. Torej, zanima me, ali lahko komisija pove več o tem, in če danes ne more povedati več, ali lahko to preiščejo. Posodobitve so narejene tako, da ko pride nova različica, stare ne morete več uporabljati, tako rekoč. Prepričan sem, da za tem stoji poslovni model. Če želi podjetje prodajati novi izdelek, potem eh, se pač to zgodi. Ampak če je to okolju prijazno, pa nisem prepričan. Gotovo obstajajo poslovni modeli, ki so že razmislili o tem vprašanju. Razmislimo o tem, kakšne instrumente imamo na voljo. Na enem mestu ali na drugem bi morda lahko pomagali z ukrepi za ekološki dizajn. Ampak biti moramo tudi zelo previdni pri iskanju alternativ. Direktiva za ekološki dizajn, Frederika Gris je bila takrat poročevalka in to je bil zelo uspešen zakonodajni akt. Veliko smo dosegli glede učinkovitosti z energenti. Ampak še vedno obstaja kar nekaj problematik, kjer smo žal dali, eh, smo preveč popustili našim nasprotnikom in razmisliti moramo, kako to rešiti. Ekodizajn je pomemben, ampak vseh težav pri prekratki življenjski dobi ne moremo rešiti z takšnim ekološkim oblikovanjem. Prav zato predlagam nam vsem skupaj, da razmislimo o drugih alternativah. Naprimer, boljše označevanje izdelkov, to je že ena možnost. Pri eh, svetilkah led, ki so zlite z, svet, z lučmi, je to jasno označeno, ampak veliko potrošnikov to spregleda, zato morajo biti te oznake bolj očitne. Razmisliti pa moramo tudi, ali bi lahko pri določenih izdelkih opredelili, da morajo imeti daljšo garancijsko dobo. Naprimer, če ima luč fiksirano svetilko, ki je ni mogoče zamenjati, potem bi morala biti garancija daljša, garancijska doba daljša. V nasprotnem primeru je potrebno celotno luč zavreči samo zato, ker pride do problema pri enem elementu. Torej, razmisliti moramo o takšnem postopnem pristopu. Poleg tega me zanima, ali lahko komisija pove kaj več, zakaj trg tega ne ureja. Če pri, imamo tukaj eh, izdelke, ki se hitro pokvarijo, potem bi verjetno potrošniki in konkurenca lahko odreagirali. Namreč konkurenti bi lahko ponudili boljše izdelke in bi se to samo uredilo na trgu. Torej, kako lahko prisilimo trg, da bi se izdelki za daljšo življenjsko dobo bolj uveljavljali? Namreč to je stroškovno učinkovito za vse udeležence, ampak to žal ne deluje. Hvala. Uh, uh, uh Imam še nekaj ljudi na uh, seznamu govorcev, gospod Šulak. Hvala, gospod predsedujoča oziroma predsednica, sprva naj čestitam naši kolegici, poročevalki, za odlično pripravljen osnutek eh, mnenja, ki je bistvenega eh, pomena za politike krožnega gospodarstva. Upam, da bodo naši predlogi sprememb izboljšali samo besedilo. Imam pa le tri točke, ki jih želim izpostaviti. Prvo, eh, pomemba ekoznačbe označbe in spodbude za evropsko industrijo, da bodo izdelovali bolj uporabne in trajne izdelke, pa predvsem tudi take, ki se dajo popraviti. To prinaša nova delovna mesta na lokalni ravni in eh, to pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva, pa tudi se lahko ukrepijo obstoječa delovna mesta, kar je pomembno za konkurenčnost evropskega gospodarstva, še zlasti, eh, ker se takim pristopom postajamo bolj eh, energetsko učinkoviti in bolj izrabljamo eh, vire. To se pa dobro navezuje na naše druge politike v Evropski uniji. Druga točka. Popolnoma podpiram prehod eh, z proizvodom od proizvodov na storitve, e, to je razvoj novih poslovnih modelov na osnovi e, gospodarstva deljenja, torej prenos e, lasništva od izdelkov na storitve, to pa seveda spet pripomore k razvoju našega, naše industrije in podjetništva. In tretja točka če želim izvesti prvi dve točki, e, moramo se lotiti e, plati povpraševanja. Torej, gotovo bodo izdelki postali dražji, kot so danes, kajti danes ne vključajo nobenih okoljevarstvenih stroškov e, in zato potrebujemo investicije v izobraževanje in informacije, informiranje naših potrošnikov, zakaj naj bi, eh, zakaj ne bi kupili nove, bolj trajne izdelke, ki pa so sicer tudi dražji. Informirati jih moramo predvsem eh, o tem, da ta, ta način eh, vse ustvarjajo nova delovna mesta, zato ker se razvijajo storitve popravljanja. Eh, ravno tako eh, je pomembno zgraditi zavest v državah eh, članicah, da morajo na lokalni in regionalni ravni začeti z pobudami. Hvala lepa in zadnji govornik je gospod Balco. Čisto na kratko prosim. Hvala lepa. Gre za pomembno mnenje, ki smo ga sedaj sprejeli in eh, tukaj se navaja kar nekaj pomembnih točk. Sam bi se naslonil na šesto točko v mnenju. Tukaj je govor o tem, da bi na embalaži morali napisati informacije o pričakovani življenjski dobi izdelka. Mislim, da potrošnikov ne smemo spodbujati k temu, da kupujejo izdelke, ki nimajo dovolj navedenih informacij na izdelku. No embalaži, kakorkoli že. Pri dragih avtomobilih, naprimer, se pogosto navaja, kakšna dolga garancijska doba obstaja za korozijo, ampak v večini, v večini primerov potem podjetje upa na to, da, to, da ta izdelek tehnično gledano ne bo zdržal dolgo in bo potrošnik potem kupil novo različico. Ne vem točno, kakšna je rešitev v tem primeru, predvsem, ko je govora o iPadih, pametnih telefonih in tako naprej, iPhonih, ko zelo hitro vidimo, da potrebujemo novejši izdelek. Morda potrebujemo bolj agresivno ozaveščanje pri tem vprašanju. Na tak način uporabniki ne bodo takoj zavrgli starega telefona in kupili novega, kljub temu, da ni nobenih tehničnih izboljšav. Sam imam mobilni telefon Nokia, ki sem ga kupil pred tremi leti. Izgleda v bistvu tako, da bi ga moral vreči v stran. Namreč izgubil sem polnilec. In eh, šel sem v različne trgovine v Bruslju in prosil za nov polnilec, pa so se mi samo smejali, zakaj iščem polnilec za tako star telefon. Mislim, da moramo torej se bojevati zopr agresivno propagando določenih proizvajalcev. Ti pozivajo uporabnike, da kupijo najnovejši model, kljub temu, da ta ni drugačen od prejšnje različice. Prav, prav Hvala lepa in sedaj dajem eh, spet besedo oziroma komisiji. Gospod Bennett je z nami danes. Izvolite, lahko komentirate to temo. E, dober dan, lep pozdrav vsem. Hvala, gospa predsednica. Kar nekaj stvari ste izpostavili. Nasplošno je eh, komisija se eh, ukvarjala z mnogimi elementi, ki so bili tukaj eh, navedeni v svojem osnovnem poročilu. Zavedati se moramo, da je eko označba nekaj, kar se vedno povezuje z seznamom življenske Eh, pristopa življenjski dobi. Na ta način lahko bolj natančno merimo to pri potrošnikih in podjetjih. Ko gre za ponovno uporabnost, možnost popravila in tako dalje, zelo težko je uporabiti ta pristop eh, tako natančno, kot eh, se to zahteva. Nekaj vprašanj je bilo to je ena od glavnih izzivov, namreč, kar sem prej omenil. Ampak eh, predtem je bil pa še en glavni iz, izziv postavljen, kaj um, Evropska unija in, oziroma komisija in uh, organi za standardizacijo delajo glede uh, ponovne uporabnosti uh, in uh, popravil. Uh, obstaja več kot 30 tehničnih eh, odborov, ki eh, se s tem ukvarjajo, obstaja sedem eh, horizontalnih projektnih skupin in te poročajo, bodo poročale do 2018 in prvega kvartala 2019. To so horizontalne skupine in standardi, ki so v metriko urejeni glede na specifične izdelke. Nekateri pristopi so bolj horizontalni kot drugi, obstaja pa um, neka, uh, neko ravnotežje med hitrostjo, formalnostjo in uh, uh, drugimi Eh, koristmi, imamo več standardov, eh, potem tehnične specifikacije in posebne delovne delavnice. Eh, to se predvsem nanaša na proizvode v informacijske tehnologije, ki se zelo hitro spreminjajo, pa tudi ekodizajn in povezane politike z informacijami krožnim gospodarstvom se tudi zelo hitro razvijajo in zaradi tega uh, moramo se v komisiji in v standardizacijskih um, odborih in organih uh, zelo hitro prilagajati in zato imamo te delav, delavnice. Um, seveda sem pripravljen odgovoriti na dodatna vprašanja, uh, ki mi jih uh, želite zastaviti. Uh, ampak eh, glede nekaj zadnjih okvirnih eh, ukrepov, osnutkov ukrepov, ki jih eh, želimo vključiti v sprejem uredbe o ekooznačbi, smo, smo se odločili o posebnih tehnikah, ki niso reverzibilne, Eh, to se navezuje na eh, proteste eh, določenih proizvajalcev. Zavedati se moramo, da določeni postopki morajo biti reverzibilni oziroma tehnike. In uh, vse je odvisno, uh, naprimer, kako so stvari vidne na ekranih, na zaslonih in, in servisiranje. Dve zadevi sta tukaj važni. Uh, Eh, kot smo slišali v razpravi, software ali firmware, kot se uporablja eh, za eh, storitve, oblaki v drugem delu življenjske dobe proizvoda mora biti software oziroma programska oprema tudi na voljo. To se povezuje tudi z tem, da izdelki oziroma naprave, najpomembnejši deli, funkcionalni deli naprave, eh, elektronika eh, znotraj naprave, da eh, poskušamo tukaj zmanjšati količino tistih delov, ki se uničijo. To se pa navezuje na vprašanje zaupnosti in povezuje se z tem, da se ne uničujajo podatki na trdih diskih, kajti za industrijo je zaupnost podatkov in varnost njihovega poslovanja bistveno pomembnejša od kakršnokoli okoljevarstvenih zahtev. Ampak je pa tudi izredno važno, da se varno um, brišejo vsi podatki, kar je zelo pomembno za drugo življenje teh izdelkov. Zato bi to želeli uh, nastaviti kot obveznost in zraven z proizvodom prodati oziroma dostaviti um, softver za brisanje podatkov, to se navezuje torej na nove poslovne modele, ampak to bi pomenilo tudi zelo eh, veliko več naprav, ki se lahko potem uporabijo v drugem življenju. To, kar uh, sem na hitro odgovoril, lahko seveda dobite dodatne uh, odgovore, če se vam te zdijo zelo. Uh, Primeri. Sedaj pa poročevalka, izvolite. Komisar, jeg er helt overbevist om, at vi godt kan få et bredt flertal med en lang række gode øh, og også konkrete. Zelo sem zadovoljna, da uh, bomo na koncu vendarle dobili zelo dobro poročilo. Dve stvari naj uh, izpostavim, kot je rekel kolega Lize. Jasno je treba uh, povedati, kaj želimo narediti. Torej, ukvarjamo se z izzivom softverja. Eh, v starih telefonih, eh, iPadih in podobno. To je ključno. Potem, eh, kolega Kolelangen, strinjam se s tem, kar ste rekli o problemih leasinga. Če se pogosto menja proizvod, ki ga uporabljamo, to vpliva, je pomembno, ampak mi želimo uh, promovirati spodbude, da bi uh, industrija o, proizvajala bolj dolgotrajne izdelke in na ta način uh, povečamo možnost nastajanja pravega krožnega gospodarstva. Naš cilj je torej uh, ustvariti za res tako gospodarstvo in poslati jasen signal, da si to prizadevamo, ampak tudi tako imenovan leasing lahko pozitivno vpliva na trajnost izdelkov. Hvala za vse prispevke in upam, eh, da bomo kmalo dobili eh, poročilo. Hvala lepa. Amantmaje je do 8. marca opovdne treba oddati oziroma predloge eh, sprememb in sedaj naslednja točka izmenjava mnen z Evropsko komisijo o zaščiti hrane. In takoj bom dala uh, besedo uh, direktorju iz DG Sante. Good morning, ladies and gentlemen. Eh, dame in gospodje, gospa predsednica, lep pozdrav. Eh, nekaj besed bi spregovoril vodima na to temo o zakonodajni ureditvi, ki obstaja, o sistemih, ki so na voljo in o mednarodnem kontekstu. Eh, to bom, o tem bom govoril vodoma. Naj povem eh, nekaj o zdravstveni zakonodaji, ta obstaja v naravni Evropske unije glede resnih čezmejnih zdravstvenih nevarnosti. To vključuje tudi eh, poročanje Centru za prevencijo in kontrolo. Eh, imamo tudi sistem eh, zgodnjega obveščanja in odzivanja, ki ga države članice uporabljajo, da o takih dogodkih poročajo in tudi o nenavadnih izbruhih. Imamo v tej zakonodaji tudi sistem splošnega nadzora ki vključuje tudi eh, biovarnostne eh, eh, tveganja in imamo tudi varnostni odbor, ki se ukvarja z, eh, ki povezuje Ministrstvo za zdravstvo držav članic, eh, ko pride do resne nevarnosti oziroma grožnje za zdravje na mednarodni ravni. Potem imamo iz leta 2002 posebno zakonodajo o hrani, eh, kjer je zahtevano od podjetij, da uh, poročajo, kam um, um, dobavljajo hrano, pa tudi vključuje to krmo. Uh, ampak eh, odgovorno za hrano in krmo je v prvi vrsti na strani proizvajalcev, eh, ki, eh, vse, ki izvajajo eh, sistem eh, kritične kontrole nad. Eh, nevarnimi točkami imamo približno 3000 poročil oziroma obvestil iz držav članic na leto, potem imamo tudi poseben uh, eh, oko, okvir, okvir kontrol, v kateri države članice preverjajo um, spoštovanje uh, zakonodaje na področju uh, zdravja ljudi, živali in rastlin. In uh, to je povezano z. Um, inšpekcijskimi pregledi na meji, zato da bi se eh, preprečilo nespoštovanje zakonodaje in eh, prehransko goljufije. To imamo ogromno harmoniziranih eh, pravil vezanih na epidemije, ki so ali naključne ali razlog namernih dejanj, eh, vzrok namenih dejanj. To uh, v nekaj. Um, uh, urah po izbruhu se prepreči oziroma prepove pre, uh, meščanje oziroma t, t, trgovanje z živalmi. In razen tega imamo um, v posebne banke za uh, cepiva, potem imamo posebne veterinarske skupine, uh, ki lahko gredo takoj na teren in glede varstva rastlin imamo zakonodajo, ki jo trenutno revidiramo in imamo sistem zgodnjega obveščanja, ki opisuje izbruhe, ki so lahko povezani z zdravjem rastlin oziroma dobavo uh, rastlinskih izdelkov. Imamo eh, agencije, imamo eh, eh, Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni, potem imamo Evropska organ za varnost hrane v ki je odgovoren za ocenjevanje tvegen pri eh, varnosti hrane in zdravju živali. Eh, in obstaja tudi kar nekaj dodatnih eh, tveganj in posebnih mehanizmov za njihovo zaznavanje. Potem imamo posebni akcijski načrt CBNR, gre za um, biološke, kemične in jedrske nevarnosti, ki to se povezuje z Eh, drugimi, drugo zakonodajo in celo vrsto poročanja, eh, poročil iz držav članic. Potem je pa tukaj še mednarodni eh, sodelovanje. Mm, sodelujemo z Svetovno zdravstveno organizacijo v skladu z mednarodnimi pravili o zdravju. Imamo sistem zgodnjega obveščanja. Sodelujemo tudi z organizacijo NATO pri eh, zmogljivosti eh, zgodnjega zaznavanja dogodkov. Potem eh, sodelujemo za Svetovno organizacijo za zdravje živali. Imeli smo julija 2013 pomembno konferenco s to organizacijo za mnogimi priporočili, pa tudi z mnogimi mednarodnimi organizacijami redno sodelujemo glede zaščite hrane in javnega zdravja. Thank you very much. Uh, Najlepše hvala. In sedaj odpiram uh, razpravo. Gospa Hang Garcia. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer a la comisión que esté aquí esta mañana para hablar de un... Najlepše hvala, hvala eh, komisiji, ki je danes eh, tukaj in govori o tej pomembni temi, ki je, kot je zaščita hrane. To je pomembna tema za vse nas, za Evropsko unijo nasplošno. Slišali smo hitri pregled zakonodaje, ki sedaj obstaja v Evropski uniji. Namen je tega, da proizvodi, eh, ki se proizvajajo in ki pridejo do potrošnje, potrošnikov so najbolj varni na svetu. O tem ni nobenega dvoma. Tukaj podpiramo komisijo. To je res tako. Imamo najstrožja pravila in naši izdelki so zares varni. Tako za uh, evropske uh, potrošnike kot. Uh, v državah, kjer um, se te izdelki izvajo. Sedaj pa govorimo o biovarnosti, o prevenciji, o bioterorizmu. Uh, govorimo o nekih načinih eh, favoriziranja evropskih eh, proizvajalcev, zato da bi naši eh, potrošni točno vedeli, kakšne stroge protokole sledijo pri proizvodi teh izdelkov in zato, da naredimo vse, izvedemo vse ukrepe proti namerni kontaminaciji hrane sem že prej zastavila mnoga vprašanja eh, sama osebno z eh, kolegi direktno na komisija in rekli smo mi, da je Evropska eh, komisija pod vodstvom Junkerja ni naklonjena nadaljnim delu na tem področju, vendar najpogosteje sodelujem z sektorjem komisije v okviru odbora za kmetijstvo in dobila sem informacijo, da se komisija vendarle zauzema na novo, za sprejem nove zakonodaje, ker bi to zmanjšalo stroške. Namreč eh, ni eh, naprimer v Španiji dovolj zakonodaje, javno zakonodaje za uh, certificiranje. Uh, če se želijo, če želijo nekaj uh, na ta način urediti, uh, delajo to po privatni poti, potrebujejo pa javne kanale. Ko govorimo o stroških uh, proizvajalcev, moram reči, da so oni za sprejem nove zakonodaje. Uh, govori se o čakanju štirih petih let, vendar prej, ko začnemo sprejemati to zakonodajo, prej bo začela veljati. Glede na tretje države, za, glede tretjih držav pa mislim, da je to odličen način, da evropska prehranska industrija za to javno zakonodajo naslovi tretje države in da uh, se lahko pri, naprimer, bilateralnih sporozumeh imajo na kaj sklicevati. Eh, v komisiji, eh, od komisije smo slišali, da obstaja ogromno zakonodaje. Vendar, ko govorimo o odpadkih in embalaži, eh, ne glede na uh, uredbe in direktive in tako dalje, spet imamo uh, standard ISO 14001. To je spet nek način reguliranja tega uh, področja z javno dostopnimi instrumenti. Če nam je to bilo dovolj dobro, če nam je razen ISO standarda res bilo treba sprejeti dodatno zakonodajo takrat, zakaj ne bi enako postopali tudi tokrat, ker bomo tako pomagali eh, Evropski prehranski filmski industriji, da uh, se ukrepi ne le v Evropi, ampak po vsem po svetu. Ne gre za več denarja, ampak za manj denarja in večjimi um, prihranki. Hvala lepa in sedaj gospod Grostat. Najlepše hvala, gospa predsednica. Res je, da zaščita hrane je zelo pomembna tema eh, in da je tukaj treba definirati zaščito eh, in zaš tako hrane kot celotnega prehranskega sektorja oziroma industrije pred kakršnimi koli terorističnimi um, delovanji ali namernimi. Um, škodami. Eh, slišali smo, da je eh, kontaminacija hrane ena največjih eh, nevarnosti 21. stoletja, to, ko so zapisali v Svetovni zdravstveni organizaciji. In to je še posebej res za biološko kontaminacijo. Eh, vemo, da nimamo dovolj antibiotikov, vemo, da je danes eh, ogromno zelo nevarnih bakterij, ki se razvijajo, proti katerim nimamo pravega orožja in zato moramo biti tega problema eh, še veliko bolj, se moramo njega veliko bolj zavedati. Evropska unija sicer ima na voljo mnogo orodij, ampak ne smemo pozabiti na globalno sliko. Tudi, ko gre za sprejemanje nove zakonodaje. V kontekstu Združenih držav, pa tudi v um, Franciji je situacija drugačna. V Franciji je uh, ta zakonodaja vključena v načrt eh, za. Uh, boj proti terorizmu in uh, tam smatramo, da je um, um, hrana izpostavljena uh, kot cilj uh, terorizma. Uh, varnost hrane ali zaščita hrane uh, mogoče eh, ni dovolj eh, izpostavljena za strani komisije. Ali se komisija eh, zaveda nevarnosti, ki jo kontaminacija, kontaminacija hrane prinaša, ali obstaja načrt, strateški načrt in ali se načrtuje kakršno delovanje? Hvala lepa, gospod Ali. Grazie, Cero, grazie a tutti le commissioni. Li... Najlepša hvala, gospa predsednica, in najlepša hvala tudi komisiji za to, da ste se nam danes pridružili ob tej izmenjavi mnen. Zanimivo je, da komisija vedno znova ponavlja, da je na voljo zakonodaja, ki zagotavlja kakovost hrane in ki se odziva na še zmejna tveganja za zdravje. Danes pa mislim, da je treba razmišljati še širše treba je upoštevati tisto, o čemer eh, naši državljani pogosto govorijo na vsakodnevni ravni. Gre za potrebo po evropski varnosti. Pogosto pozabljamo na to, da lahko pride do biološkega terorizma in do biološke kontaminacije. To ljudi skrbi, ker bo to neposredno vplivalo na nje. Tako da bi radi, da se o določenih zadevah razpravlja. Med drugim o tem, da obstaja tveganje za prehranske obrate, ki prek, eh, naprimer, eh, ladij pošiljajo hrano iz eh, ene države v drugo, v obrate, ki potem to hrano predelajo, prepakirajo in podobno. Tako da me zanima naslednje. Glede na vso zakonodajo, vidimo, da nacionalne organizacije in tudi mednarodne organizacije, ki delujejo v Evropski uniji, kako naj zagotovijo, da dobavitelji v Evropski uniji v, upoštevajo evropske načrte glede zaščite hrane, kako lahko zmanjšajo možnost namerne kontaminacije. To me zanima. Na podlagi tega, kar sem slišala do sedaj, se mi zdi, da komisija še ni pripravila pobude, s katero bi naslovila to vprašanje. Tako da me zanima, ali smo prišli do tiste točke, ko je dejansko treba razviti nek nov program o varnosti hrane in o zaščiti hrane. Mislim, da smo res sedaj že prišli do te točke in zanima me, kaj bo imela komisija reči o tem. Hvala. And, uh, last speaker, Mr. Pedicini. Najlepša hvala, gospod Pedicini. Hvala tukaj ne govorimo le o prehranskem terorizmu, ampak tudi prehranskih goljofijah, ki jih je veliko preveč. Naprimer, mozarela ponarejena, um, potem um, biološko pri, um, torej, um, paradižniki, biološko pridelano žito, ki to ni. Um, potem metilceluloza, ki se uporablja v navidezno svežih rakih in podobno. Po našem mnenju boljše označevanja prehranskih izdelkov in boljši ukrepi nadzora bodo zmanjšali ne le obstoječe golofije, ampak je preprečili tudi uh, teroristične napade z kontaminacijo hrane. Uh, Um, treba je uh, razmisliti tudi o zaščiti varnosti naših um, državljanov in jih z, um, obraniti pred takimi terorističnimi napadi. Investiramo torej sredstva v ta sektor, da pomagamo predvsem mladim in srednjim podjetjem, uh, da uh, nadzorujejo uh, o, od. Um, oznake in da se um, na ustrezen način o tem tudi informirajo oziroma da se o tem zbirajo podatki. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu direktorju za to, da se odzove na komentarje. Najlepša hvala za vse te pripombe. Bi podal še par eh, pripomb v odgovor. Najprej, imamo na voljo zelo robusten nabor eh, zakonodajnih eh, določb. In to je tudi ena izmed prednostih nalog Junkerjeve komisije. Bolj se bomo sredotočali na izvajanje zakonodaje. In pri izvajanju je pomemben element revizije, ki smo ga vzpostavili. Na voljo je poseben eh, revizijski sistem, ki omogoča kontrole na krajih samih in eh, tudi kontrole v tretjih državah. O vsebini poročil kontrol tudi razpravljamo z državami članicami. Potem eh, mehanizem opozarjanja. Pet ali šest različnih eh, mehanizmov opozarjanja v Evropski uniji sem omenjal, ki so povezani s posameznimi zakonodajnimi akti EU. Eden izmed predlogov, s katerim se ukvarjamo, je možnost boljše povezave sistemov opozarjanja, zato da zagotovimo boljše obveščanje med pristojnimi eh, za zdrave rastlin in živali. To je v interesu zaščite potrošnikov in na namerne kontaminacije sredstvi KBRN. Tako da komisija tu preučuje bolje vzpostavljen in povezan sistem obveščanja. Potem ukvarjamo se tudi z vajami v pripravljenosti. Želimo zagotoviti bolj celovit pristop, tako da bodo naše agencije in različni organi za javno zdravje in varnost hrane lahko izvajali vaje na področju nevarnosti in grožen za varnost hrane. Tudi to spodbujamo in takšne vaje že potekajmo. Glede varnosti hrane in terorizma naj vas spomnim na agendo EU o terorizmu in predvsem na prvo poročilo o izvajanju te agende, ki je, bila, ki je bilo sprejeto 12. oktobra 2016. Eden izmed vedikov, ki ga izpostavlja ta agenda, je vprašanje boljše uporabe evropske zakonodaje v povezavi z organiziranim kriminalom, terorizmom in kibernetskim kriminalom. To bi vas opozoril na ukrepe, ki potekajo v sodelovanju med komisijo in državami članicami, ko gre za tako imenovane mehke tarče. Gre za tiste dele družbe, ki se nanašajo naprimer na dobavne verige ali mm, proizvodne obrate, ki so dokaj slabo zaščiteni, imajo zelo slabo fizično zaščito. Torej, dober primer tega je ravno prehranska veriga. Zato se je komisija odločila, da se bo osredotočila na odpornost tega sektorja, na zaščito mehkih tarč, zato da bi zagotovila, da družba še naprej lahko deluje v primeru, da so takšne dobavne verige ogrožene. Komisija je včeraj organizirala sestanek, da bi aktivno ugotovila, kateri so ukrepi, ki jih lahko izvede skupaj z državami članicami, da bi okrepila boj proti terorizmu, ko gre predvsem za obravnavo teh mehkih tarč. Hvala. Hvala, hvala vsem za sodelovanje v razpravi. Sedaj pa pojdimo na naslednjo točko. Tu gre ponovno za izmenjavo mnen z komisijo. Tokrat o poenostavljenem postopku za spremembo seznama obrata v Kanadi, od katerih je državam članicam dovoljeno uvoziti blago za prehrano ljudi. Komisija, izvolite. Gospod Van Dijk, mislim, da danes zastopa komisijo. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica, lep pozdrav sem skupaj. Torej, pravna podlaga za umestitev na seznam je uredba 854. Ta predvideva uradne nazore za proizvode živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi. V tej uredbi je v 12. členu, v 4. odstavku, zapisan postopek za posodobljanje odob seznama odobrenih eh, obratov. Trenutna situacija v Evropi je takšna, da lahko uvažamo samo iz preverjenih eh, obratov, ki so umeščeni na seznam. In tu gre tudi za zagotavljanje informacij o zdravstvenih spriševalih, ki se jih pregleda ob ko pride pošiljka na mejno kontrolno točko. Takrat je treba preveriti, ali je pošiljka prišla iz obrata, ki je naveden na seznamu, ki je torej odobren strani pristojnega organa države, ki ni članica Evropske unije. Tu se predvideva 30-dnevno obdobje za posodabljanje seznama. 30 delovnih dni je za to previdenih in v tem uh, roku imamo 20 dni, v katerih države članice lahko podajo komentarje glede predloga za dodatno umestitev nekega obrata na seznam. V primeru Kanade pa imamo veterinarski dogovor med Evropsko unijo in Ka Kanado o enakovrednosti, kar se tiče zahtev za javno zdravje. Pri Kanadi imamo enakovrednost pri svežem mesu eh, ribe in eh, ribje proizvode proizvodi in standardi oziroma zahteve, ki jih sprejema Kanada, so torej v skladu s standardi, ki verjajo v Evropski uniji, kar pomeni, da obstaja dogovor o enakovrednosti pravil, da torej pravila, ki se uporabljajo v Kanadi, odgovarjajo našim standardom, ki jih zahtevamo za uvoz v Evropsko unijo. Umeščanje na seznam, to je bilo tudi delo, ki je potekalo v okviru enakovrednosti Komisija je to predlagala zato, da bi se lahko zanesli na varstvena jamska, jamstva Kanade, kar pomeni, da lahko uvedemo poenostavljeno no, ureditev za umeščanje na seznam. Poseb, podobno ureditev imamo tudi z Novo Zelandijo. Tudi Kanada bo upoštevala poenostavljen postopek za evropske proizvode Ta postopek bo sedaj trajal samo dva dneva in bo omogočal evropskim obratom uvoz blaga v Kanado. Postopek za poenostavljeno umeščanje na seznam je že omenjen v obstoječem dogovoru. Najprej pa je potekala razprava med Evropsko komisijo in um, Kanado v okviru skupnega upravljalnega odbora, ki je na to podal priporočilo. Države članice sodelujejo v skupnem upravljalnem odboru in priporočilo predlaga poenostavljeni postopek za umeščanje na seznam. In v skladu s tem um, postopkom smo to, ta predlog predstavili tudi stavnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo in države članice so prižgale zeleno luč. Da pa zaključimo s postopkom, je treba sprejeti ločen notranji izvedbeni sklep, ki GD Sante za zdravje in eh, varnost hrane eh, omogoča potrditev tega, te ureditve prek izmenjave dopisov. Člani Evropskega parlamenta so izpostavili, da bi prek tega sistema lahko tudi neupravičene obrate izvažali iz kanadskih obratov v Evropsko unijo. Naj povem, da je John Ryan o tem že spregovoril, ko je govoril o pravilih, ki se nanašajo na varnost hrane. Izvajamo revizije, ne samo v Evropski uniji. Naši kolegi iz direktorata F, GD Sante, tudi izvajajo kontrole v tretjih državah, kar pomeni, da so izvajali kontrole tudi v Kanadi. Ena izmed eh, tem, ki jo obravnavajo pri takšnih preverjanjih v Kanadi, je, da preverjajo skladnost kanadskega mm, režima za izvoz eh, govedine v Evropsko unijo, pri kateri so se uporabila sred, dopolnilna sredstva. Tako zagotovimo, da so kanadska pravila robustna in da ustrezajo zahtevam za uvoz govedine v Evropsko unijo. Poleg tega kanadske oblasti izvajajo postopke izdajanja spričeval, preden se proizvodi pošljajo v Evropsko unijo, zato da zagotovijo skladnost z evropskimi pravili. Meso, ki prihaja v Evropsko unijo, je podvrženo tudi pregledu na meji, preverja se njihova se identiteta pošiljke, izvedejo pa se tudi veterinarski pregledi pre, pred uvozom tega mesa v Evropsko unijo. Tako da upam, da sem se s tem odzval na vprašanje enega izmed poslancev. Seveda pa sem pripravljen prisluhniti nadaljnim vprašanjem. Hvala, gospod Stes. <clears throat> Danke. Eh, <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil predstavniku komisije za to uvodno predstavitev. V odboru za ENV sem stalni poročevalec za stike med veterinarskimi in prehranskimi uradi. To je sedaj direktorat F pri komisiji. Preučujemo torej um, revizije, ki jih je obr pripravljal FAO. 13 kontrol uh, je bilo opravljenih v Kanadi od leta 2004 do danes? Pri vseh kontrolah pa se seveda niso osredotočili na tisto, kar skrbi nas, ko gre za uvoz svežega mesa in rib. Dve kontroli sta potekali v letu 2010 na tem področju, zadnji pregled pa leta 2014, če se prav spomnim. Rezultati so bili na to objavljeni junija 2015. Tako da gre za mm, dokaj sveže dokaze, ki so na voljo. In tisto, kar sem prebral v teh poročilih, eh, nas eh, ne navdaja z zaupanjem v to, kar se dogaja. Tam lahko, na primer, preberete težave pri izvozu, da izdanje spričeval v Kanadi ni posodobljeno, da je veliko zahtevkov za umik obratov seznama, da so ugotovili nekatere pomankljivosti pri uradnem nadzoru, pri sledljivosti govejega mesa, na primer, da prihaja do resnih pomislekov glede izvoza konskega mesa. In ne moremo izključiti niti tega, da koni, ki so jih zaklali v Kanadi, niso bili obdelani v zadnjih stotih dnevih z nelegalnimi substancami. Vse to lahko preberete v poročilu iz junija 2015, ki ga je takrat pripravil Urad za prehrano in veterinarstvo potem poenostavljeni postopek in stroški poenostavljenega postopka. Tudi o tem smo razpravljali. Tudi to so države članice odobrile. Ena izmed držav članic pa je izrazila nekatere pomisleke. Ampak sam se res sprašujem, ali lahko sprejmemo to, da potrdimo ta izvedbeni sklep. V skladu z 12. členom pogodbe se lahko predlagajo tudi spremembe. Lahko se zahteva, da se upoštevajo dodatne informacije. No, mi pa vemo, da so pregledi Urada za prehrano in veterinarstvo privedli do nekaterih pomislekov. V skladu s postopkom soodločanja smo nekdaj imeli na voljo drugačne kanale za podanje pripomb. Poleg tega smo pred nekaj tedni odobrili prostotrgovinski sporazum s Kanado, sporazum CETA. Tako da me zanima, ali bomo povečali kvoto za uvoz govedine, svinjine in eh, perutnine. Bo prišlo do, sedaj predvidevamo, da lahko do 12 krat ali do 14 krat več uh, količine mesa uvežen, uvo, uvozimo iz Kanade v Evropsko unijo v skladu s tem sporozumom. Tako da sem nekoliko zaskrbljen, sploh glede na to, m, mm, da smo CETO sprejeli z veliko večino. Glede na obseg te trgovine, glede na količine mesa, ki jih bomo sedaj lahko uvažali in glede na to, da sedaj zahtevate poenostavljen postopek, ki so ga tudi odobrili številni organi, ki bodo odgovorni za izvoz kanadskega mesa v Evropsko unijo. To se nanaša na sveže meso in na sveže ribe. Tako da sem se seznanil s pripombami gospoda Vandajka glede pregledov in glede robustnosti sistema glede tega, kako zahtevate izvajanje določb, pri, se na, ki se nanašajo na proizvodno mesa in naločevanje proizvodnih eh, postopkov in ti morajo biti jasno ločeni od proizvodnih linij, pri katerih se uporabljajo hormoni, ki so prepovedani v Evropski uniji. To imamo v mislih tiste hormone, ki so namenjeni uh, dodatnemu pitanju živali. Tako da me zanima, kako je s tem postopkom, kako je s celotnim ustrojem. Glede na to, da so v celoten postopek vključene številne institucije in glede na to, da bomo sedaj uvažali veliko več svinjine, mm, govedine in perutnine iz Kanade in če upoštevamo negativna poročila iz junija 2015 in glede na zahteve CETE, ali lahko sprememo to ureditev. Tudi Urad za prehrano in veterinarstvo se pravzaprav sprašuje, ali sploh obstaja enakovrednost med zahtevami za kanadske obrate in Evropsko unijo. Um, Komisija, prosim. Glede revizij, ki smo jih izvajali v zadnjih desetih letih, prek um, nekdanje, nekdanjega urada za prehrano in veterinarstvo in glede kontrol, ki jih sedaj objavlja um, direktorat F. Tu gre za poročilo junija 2015, na voljo pa je tudi poročilo junija 2016, ki pa zaenkrat še ni objavljeno. Tako da naj vam povem, da je poročilo samo začetek procesa, ko se ugotovijo dejstva, na to GD Sante zelo natančno spremlja akcijski načrt. To je akcijski načrt, ki se ga ne arhivira, ne spravi samo v predal, ampak ki je namenjeno dejanskemu nadaljenemu spremljanju ukrepov, ki so namenjeni za to, da se odpravijo pomankljivosti, ki so jih ugotovili kolegi direktorata F. Gre za preverjanje, ali so bile pomankljivosti ustrezno odpravljene. Na to izvajamo dodatne sestanke in nadaljne spremljanje. Ko inšpektorje odidejo v Kanado, seboj vzamljajo te akcijske načrte in ugotavljajo, ali so bili pretekli akcijski načrti ustrezno izvedeni. Glede na to je jasno, da se Kanada tega zaveda. Ko bomo razpravljali o novem programu za revizije, je treba upoštevati tudi nekatere dodatne elemente, naprimer števila nujnih obvestil v sistemu RIPID in pri tem upoštevamo, kako pogosto bomo predvideli inšpekcijske preglede. Potem druga pripomba, ki ste jo podali, se je nanašala na kvote. Omenili ste kvote. Sporazum, ki ste ga omenjali, je že bil potrjen. In to se ne nanaša na več ali manj uvoza. Tu gre samo za umeščanje obratov iz Kanade, ki so upravičeni do uvoza v Evropsko unijo. Te kvote ne vplivajo na oblikovanje seznama. Tako da sporazum SETA ne vpliva na oblikovanje seznama odobrenih obratov. Hvala. Bi radi še kaj dodali? Skeptično mah, eh, mah, mah reagira, v tem mislim. Da, hvala, predsednica. Če dovolite, samo za trenutek bi se vrnil na vprašanja, ki sem jih zastavil. Ah, sorry, was... okay. V mislih sem imela gospoda Kaputa, Kaputa ne vaš. Prosim. No, jo... Hvala. Želel bi nasplošno se ozreti na to, glede tudi na to, kar je rekla komisija. Ocena eh, kvalitativnih standardov z strani eh, komisije se ne more osredotočiti le na preproste formalne kontrole. Eh, če naj ocenjujemo to področje, moramo realno kvalitativno ocenjevati tudi surovine, proizvodne procese in pregledovati eh, standard proizvodnje v tem primeru v Kanade. In tukaj ni sploh nobene ekvivalentnosti. Eh, Kanada, ko gre za občutljive proizvodnje, naprimer eh, mesa, uporablja hormonske Eh, postopke, ki so zelo nevarni eh, in eh, neprimerni. Govorimo o proizvodjalcih, ki uporabljajo različne metode v svojih obratih, ki po našem sistemu izvajajo hude krš, prekrške in Eh, še enkrat naj bi uh, Ebro, uh, eh, kanet, kanadsk, slovenske eh, podjetja dobila prosti vstop eh, v Evropsko unijo z izdelki, ki ne izpolnjujejo fitosanitarnih in drugih predpisov, eh, ki tukaj veljajo in na katere so navajeni evropski državljani. In to je na račun evropskih proizvajalcev. Mislim, da ne smemo in da komisija ne sme širiti osnovnih nadzorov in da, oziroma, firme jih zanemarjati in eh, da mora predvsem eh, skrbeti za varnost. In ta poenostavljen postopek dajanja dovoljenj eh, ne omogoča ja, natančno razlikovanje med podjetji, ki uporabljajo hormone in tistimi, ki ne. In zaradi tega bodo državljani nevedni glede kakovosti izdelkov, ki si jih dajo na mizo. Hvala, predsednica. Gospod Stas je izpostavil eno točko, ki se nanaša na konsko meso in mislim, da komisija na to vprašanje ni odgovorila. Gre za širše vprašanje, kako je s kontrolami, s konskim mesom v Evropski uniji in uh, kakšen je režim, ki velja za konsko meso v Evropski uniji v premenjavi s kanadskim. Tako da bi prosila komisijo, da nam odgovori, če nimate podatkov na voljo, nam lahko odpišete. Ampak ne nekno nas potrošniki sprašujejo potem, tako da zagotovo ostajajo težave pri enakovrednosti. Yes, Stas, the... Gospod Stas, pa saj ste že dobili besedo, saj ste poročevalec. Prav, vam bom dala besedo, ampak čisto na kratko, ker smo že pozni. Res čisto na kratko, se upravičujem. Prej ste res gledali v mojo smer. Razumem pa, da je bil tudi gospod Kaputo blizu, tako da se upravičujem za zmedo prej. Gospodu Van Dajku sem želel zastaviti naslednje vprašanje. Poročilo Iz leta 2015 Urad za prehrano in veterinarstvo je poročilo, ki se ga seveda na to nadalje spremlja. Mene pa zanima, ali mi kot parlamentarni odbor lahko dobimo to poročilo o nadaljem spremljanju, ali lahko dobimo poročilo o tem, kar, kaj se je dejansko zgodilo, ali lahko dobimo več podrobnosti o tem poročilu. In še poročilo iz junija 2015, tu je govora o novem poročilu v navezavi na Kanado, ki pa še ni bilo objavljeno. Kdaj menite, gospod Van Dijk, da bi lahko prejeli to poročilo ali nam lahko daš, daste na voljo kakšen datum? In um, predstavnik komisije je izpostavljal tudi kvote. Dejali ste, da povečanje kvot ne vpliva na same preglede in na odobritev novih obratov. Ja, vse lepo in prav, ampak če imate na voljo poenostavljen postopek, da lahko priznate več eh, organov, potem se človek težko zgubi, znebi občutka, da s tem želite pravzaprav omogočiti izpolnjevalne kvote, ki predvideva štir, do 14 krat večji uvoz mesa iz Kanade. Zato je to pomembno vprašanje, ki sem ga tudi zato zastavil. To pa ni bila kratka pripomba. Gospod Van Dijk. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej glede prve točke, glede kakovosti. Komisija je že večkrat povedala, da kadarkoli govorimo o dogovorih, ne gre za zniževanje standardov. Tu gre pri enakovrednosti med Evropsko unijo in Kanado. Če imamo enakovrednost, je potem hormonsko obdelano meso izključeno. To pomeni, da hormonsko obdelano meso ni dovoljeno. V skladu z dogovorom med Evropsko unijo in Kanado takšnega mesa ne morete uvažati zaradi enakovrednosti zahtev, kar pomeni, da naših standardov ne znižujemo. Standarde ohranjamo. To pa vpliva na pravila v Kanadi, in pomeni, da morajo pri uvozu v Evropsko unijo iz procesa proizvodne izključiti hormonsko predelano meso. Potem glede konskega mesa, na to se res nisem odzval. Tu tudi izhajamo iz poročila direktorata F in odgovor, ki smo ga prejeli, je ta, da je bilo izglasovano da je bila izglasovana nova odločitev glede celotnega pregleda. Povečalo se bo število inšpekcijskih pregledov zato, da bomo zagotovili, da konje, ki so namenjeni za zakol in uvoz v Evropsko unijo, da so podvrženi posebnim kontrolam v šestih mesecih pred uh, izvozom. Tako da se je Kanada ozvala na pomisleke glede izvedbenega sklepa komisije glede izvoza konskega mesa iz Kanade v Evropo. Potem glede akcijskih načrtov, zadnja pripomba. Tu gre za poročilo direktorata F. Vsa ta poročila so na voljo javnosti, pa tudi odzivi javnih organov so na voljo na to na spletnih straneh in si jih lahko ogledate tam. Um, Najlepša hvala za razpravo. Sedaj pa prehajamo na zadnjo točko na našem dnevnem redu. Naj vas opomnim, da gre tu za izmenjavo mnenj, ki smo jo organizirali danes zaradi tega, ker eh, obeležujemo Mednarodni dan redkih bolezni. In eh, privilegij imamo, da v tem eh, odboru posebno pozornost posvetimo tistim, ki trpijo za redkimi bolezni. Učinek takšnih redkih bolezni na pacijente in njihove družine je zelo velik. Mm, bolniki pogosto mm, nimajo diagnoze in zaradi pomankanja mm, eh, znanstvenega znanja pogosto prihaja do neobravnavanja bolnikov. Zato je zaradi redkosti pojava nekaterih bolezni še toliko pomembneje, da zagotovimo Mednarodno sodelovanje. Današnji dan je namenjen osveščanju javnosti, osveščanju odločevalcev o vplivu bolezni na zasebno življenje bolnikov. Na voljo je tudi javna kampanja, katera namen je opozoriti predstavnike in industrije, raziskovalce, zdravstvene delavce, javne organe in politične odločevalce ter vse druge, ki igrajo vlogo pri tem pomembnem, pri reševanju tega pomembnega vprašanja. Hvala generalnemu direktorju, da ste danes z nami in rada bi, da nas obvestite, kateri so glavne pobude in ukrepi Evropske unije na tem področju. Najlepša hvala. Nekaj bi rad povedal, kar se tiče Evropske politike za redke bolezni, ko imamo sedaj dan redkih bolezni. Evropski parlament in svet sta sprejela uredbo glede redkih medicinskih izdelkov. To je relevantno za razvoj takšnih medicinskih izdelkov za redke bolezni. To pa dopolnjuje še sporočilo Komisije o redkih boleznih, ki obravnava ta holistični pristop. Predvsem, kar zadeva javno zdravstvene aspekte teh. Eh, redkih bolezni. Potem pa imamo tudi evropske ukrepe za redke bolezni, ki jih priporočajo ministri za zdravstvo. Komisija se je odločila, da bo ustanovila skupino strokovnjakov za redke bolezni, gled torej za uh, zakonodajni okvir, ki obravnava to področje v Evropski uniji in mi priporočamo, da se ti ukrepi še naprej izvajajo. Kar se tiče vloge deležnikov v tej politiki, je ta izjemno pomembna. Imamo Evropsko organizacijo za redke bolezni, to je nevladna organizacija, ki pomaga pri eh, Evropski federaciji redkih bolezni. To združuje več kot 600 organizacij bolnikov, ki eh, predstavljajo več kot 5000 redkih bolezni v 60 državah. Ta skupina je dobila nekaj finančnih sredstev pod zdravstvenim programom, je pa tudi članica strokovnih skupin za redke bolezni in eh, torej članica komisije Evropske agencije za zdravila, ko gre za zdravila sirote. Mislim, da moramo kolegom res čestitati, zato ker pomagajo pacijentom, ki trpijo zaradi redkih bolezni. Pomemben aspekt pri tej politiki je to, da vemo, kakšna je situacija na terenu. To pomeni, da moramo spremljati napredek in Evropska unija že dalj časa ulaga v registracijo redkih bolezni. Nekaj naših eh, sredstev smo prenesli na skupni raziskovalni center, predvsem tiste, ki obravnavajo politiko za redke bolezni in prirojene abnormalnosti. Potrebujemo koherentno zbirko podatkov za novi registr redkih bolezni, tudi eh, kar se tiče referenčnega okvirja, ki je bil razvit imamo skupni program, skupni ukrep, ki je bil začet septembra 2015 in ki naj bi pomagal državam članicam izvajati priporočilo sveta na tem področju. Predvsem, kar zadeva informacijsko bazo podatkov o redkih boleznih v Evropski uniji. Ta združuje države članice in eh, Evropsko unijo. Želimo si dati na voljo informacije, ki so preprosto na voljo, tako da bodo na voljo tako zdravnikom, kot tudi pacijentom. Pri raziskavah imamo skupni program, ki se ga sofinancira na področju raziskave in ta želi združevati javno zdravstvene strokovnjake in raziskovalce. Obzorje 2020 je tukaj eh, mobiliziralo sredstva v ta namen, poleg tega pa imamo tudi do 70-stotno sofinanciranje za petletno obdobje teh raziskav. To je pomembna zaveza raziskovalnega programa, zato da bi razvili boljše informacije in več virov, ko gre za redke bolezni. Ko gre za dostop do zdravljenja in do terapij, vem, da je to velik problem za vse pacijente in njihove zdru družine. Komisija se zaveda razprav o terapijah za bolnike z redkimi boleznimi. Predvsem želimo doseči ravnovesje v farmacevskih sistemih, to je sporočilo, ki ga je svet sprejel junija lani. Komisija bo svetu predstavila časovnico in metodologijo za izvajanje študije učinkov farmacevskih pobud pri inovacijah, kar se tiče tega, koliko so te pobude dostopne in eh, na voljo za pacijente. Sledimo tudi delu parlamenta na tem področju in si bomo ogledali priporočila, ki jih bo parlament sprejel. Komisija razume izziv visokih cen za tako imenovana zdravila sirote. Moramo pa tudi upoštevati. Eh, kako bi lahko povezali strokovnjake v različnih forumih. Namreč potrebujemo hiter in varen dostop do zdravil za pacijente. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi omrežje za oceno teh tehnologij. Uredba o zdravilih v sirotah je dober instrument za izboljšanje zdravljenja za pacijente. Ponosni smo, da smo avtorizirali 129 zdravil. Poleg tega pa smo dali tudi eh, spodbude za razvoj 1431 zdravilem. To je dober znak. Komisija sedaj usklajuje regulatorni okvir za zdravila sirote. Želimo spremeniti določene smernice, tako da bodo inovativna zdravljenja na voljo za pacijente. Omenil bi tudi pilotni projekt, ki smo ga financirali preko sredstev Evropskega parlamenta. Gre za pilotni projekt iz leta 2013 o politiki za redke bolezni. Predlagati smo želeli politične scenarije na področju redkih bolezni za obdobje med letom 2020-2030. Ogledali smo si, ogledati smo si hoteli izzive in priložnosti na inovativen način in ta pilotni projekt se bo nadaljeval do leta 2017. Za konec pa še nekaj glede referenčnega omrežja, ki obstaja gre za omrežje, ki je ustanovljeno znotraj direktive za čezmejno zdravstveno varstvo. Trenutno, v bistvu naslednji teden, bomo v Vilnusu začeli z serijo referenčnih mrež. Ta bo združevala bolnice in eh, druge ustanove po celotni Evropi, ki delajo na področju redkih bolezni. Veliko si lahko torej pomagamo, če izmenjujemo informacije, glede redkih bolezni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Šest govorcev se je prijavilo. Želi še kdo tukaj pokomentirati? Razen seveda tistih, ki so že dvignili svojo tablico. Ne. Potem pa je seznam zaključen. Najprej gospod Liza, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. In hvala tudi komisiji za ta uvod. Boj proti redkim boleznim in podpora pacijentom, ki imajo te bolezni, je gotovo vse evropska naloga. V eni državi članici so tukaj številke zelo negativne in žal potrebujemo više številke, če želimo več raziskav. Pri razvoju zdravil je podobno, pa tudi pri zdravljenju seveda. Namreč v vseh državah članicah žal ni primernih strokovnjakov za te različne bolezni. Sam sem predsednik eh, Združenja pacijentov za bolezen Morškose, gre za presnovno bolezen in zato sam vidim, kakšni problemi obstajajo in kako težko je čezmejno sodelovanje tukaj. V zadnjih letih smo videli dva predloga zakonodaje. Grostet, eh, gospa Grostet je bila poročevalka pri obeh pobudah in sedaj moramo to dejansko izvajati v praksi. Po eni strani imamo razvoj zdravil, tako imenovanih zdravil sirot, po drugi strani pa imamo tudi uh, dosje o čezmejni zdravstveni oskrbi. Tam smo bili še posebej pozorni na pacijente z redkimi boleznimi. Pri tem zadnjem dosjeju obstaja še veliko težav pri izvajanju in prav zato prosim komisijo, da je posebej pozorna na ta vprašanja. Z veseljem sem slišal, da bomo imeli naslednji teden uradno ustanovitev teh referenčnih omrežij, da bo to torej predstavljeno javnosti. Ampak na drugih področjih vidim, da je zelo težko če želi pacijent z redko boleznijo v sosednjo državo, naprimer, ki ima tam boljšo zdravstveno oskrbo. To ni tako nebirokratsko, kot bi si mi želeli. Prav zato prosim komisijo, če nam pove več glede izvajanja te direktive. Prosim vas, da skrbite za to temo, tako da bodo države članice ravnale v smislu zaščite pacijentov. Hvala. Hvala, gospod Lize. Gospa Grostet, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Za začetek bi rada povedala, da sem zelo zadovoljna z napredkom tukaj, predvsem kar se tiče uredbe o zdravilih sirotah. Sama sem bila namreč porčevalka za ta dosje in to je bilo sprejeto pred 17 leti. Uredbo so potem vsi hvalili, tako pacijenti, zdravniki, farmacevtska podjetja in tako naprej. Seveda smo lahko kritični do tega dokumenta, ampak vseeno smo dosegli napredek. 129 zdravil je bilo razvitih v okviru te uredbe, zato da se zdravi redke bolezni. To je odlično, namreč veliko takih redkih bolezni prinaša težave pri diagnostiki in tudi pri zdravilih, ki še deloma ne obstajajo. Evropska federacija, ki združuje nacionalne organizacije za boj proti redkim držav, eh, boleznim, je zelo dobra. Povedati je potrebno, da opravljajo odlično delo. Malteško predsedstvo se je odločilo, da bodo redke bolezni eno izmed njihovih prioritet in prav zato bi jim rada čestitala. Namreč eh, boj proti redkim boleznim mora ponovno zaživeti. Prišlo je do nekaj znanstvenih raziskav, ki so dosegle napredek, pa tudi politični okvir se je spremenil. Sedaj imamo te referenčne mreže, poleg tega so na voljo nove tehnologije in nova zdravljenja. Kaj to pomeni? Pregledati moramo različne dele postopka in samo za boljšo koordinacijo med državami članicami, bomo lahko te raziskave približali eh, pacijentom in jih torej približali realnosti. Poleg tega moramo harmonizirati registr bolezni in pacijentov. Upam, da bo komisija res uspodbujala to agendo glede redkih bolezni, ampak včasih eh, se mi zdi, da smo lahko zaskrbljeni, ker se izda dovoljenje za dajanje na trg nekega zdravila sirote, ki je, je torej izdano, potem pa traja zelo, zelo dolgo časa, preden je to prepoznano tudi strani nacionalnih organov. Kaj to pomeni? Podvajajo se testiranja, podvaja se birokracija, in prav zato traja veliko več časa, da pacijenti dobijo zdravila, ki jih dejansko potrebujejo. Sama poznam kar nekaj specifičnih primerov, ko gre za evropske države, ki morajo v ZDA na zdravljenje. Pogosto gre za otroka, celo za dva otroka, ki sta zbolila. To so majhni otroci, ki trpijo zaradi teh redkih bolezni, ki jih v Evropski uniji ne znamo dobro diagnosticirati. Prav zato morajo v ZDA, kjer plačajo tisoče dolarjev za takšno zdravljenje. In lahko si predstavljate, kaj to pomeni. Pogosto mora mama pustiti službo, zato da lahko gre za otroki v ZDA na zdravljenje in tako naprej. Ali si predstavljate, koliko to eh, potem stane eno družino, kakšni stroški so to? Evropska unija mora pokazati solidarnost za temi družinami. Pri nas imamo nacionalne strokovnjake, ki eh, znotraj IMA izdajajo avtorizacije za zdravila in nacionalni organi potem izpodbijajo to, kar je zelo slabo za kredibilnost IME, e, pa tudi za celoten sistem. Zaradi tega prihaja do velikih zamud pri dostopu do zdravljenja in zaradi tega morajo pacijenti v tujino, v tretje države, kar je nezaželeno. Imam torej naslednje vprašanje za Evropsko komisijo. Kako želite to izboljšati v času malteškega predsedovanja? Glede na to, da imajo nacionalni organi veliko regulativnih pristojnosti, me zanima, kaj lahko storimo, kako lahko napredujemo na tem področju. Pacijenti so tukaj dvakrat kaznovani. Prvič imajo to nesrečo, da so dobili to zelo redko bolezen, potem pa, da je vse še hujše, nimajo dostopa do pravilnega zdravljenja. Mislim, da je to nesprejemljivo, da se to dogaja v Evropski uniji 21. stoletja. Hvala. Gospod Ali, izvolite. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila gospodu Ryanu da se z nami pogovarja o tem pomembnem vprašanju. Navezala bi se na to, kar je povedal kolega Peter Lise in eh, kar je povedala gospa Grostet. Vzpodbujanje čezmejnega sodelovanja je ključna prioriteta malteškega predsedovanja in to je pomembno. Osredotočamo se na čezmejno sodelovanje z pomočjo teh centrov ekscelence, predvsem, ko gre za redke bolezni. Še posebej bi izpostavila nekaj, kar je Peter Lise že povedal. Sama prihajam iz Malte in to je zelo majhna država članica. Bolj kot druge države se srečujemo z težavami, ko gre za dostop, hiter dostop do inovativnih zdravil. Glede na to, kako majhni smo in eh, glede na to, da je naš trg relativno neprivlačen, morajo naši državljani trpeti zaradi tega. In to nas seveda skrbi, še posebej je to problematično za družine, ki imajo otroke ali druge družinske člane z redkimi boleznimi. Evropska unija bi morala pomagati in dati na voljo sredstva, ki so fragmentirana po različnih državah članicah. Skupno delovanje bo pomagalo tako strokovnjakom kot tudi pacijentom, da si izmenjajo informacije in izkušnje čezmejno. Gospod Rojan je govoril o pobudah, ki združujejo države članice. Vseeno pa me zanima, ali lahko komisija pove več glede teh specifičnih ukrepov, ki lahko zagotovijo to, da bodo majhne države dobile koristi od združevanja znanja. To velja seveda tudi za velike države, ampak v malih državah je to še bolj problematično. Torej, kako lahko okrepimo sodelovanje na evropski ravni, kako lahko izboljšamo koordinacijo in tako naprej. Omenjali ste raziskave in od 2007 je Evropska unija eh, namenila 620 milijonov evrov skupnim raziskavam glede redkih bolezni. Ampak storiti moramo še več, uspodbuditi moramo več raziskav glede redkih bolezni, predvsem takšnih, ki bodo vodile do konkretnih rezultatov. Kako lahko olajšamo situacijo za pacijente, tako da bodo lahko ti dostopali do zdravljenja v drugi državi članici, še sploh, če to zdravljenje ni na voljo v lastni državi? Hvala lepa, gospod Magines, izvolite. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsedujoča. Sama sem ena izmed poslancev, ki so prosili, da se ta točka da na dnevni red. In hval, zahvaljujem se vsem kolegom za te komentarje, pa tudi komisiji. Tisti, ki so zboleli za redkimi boleznimi, morajo vedeti, da naš odbor še naprej dela na tem vprašanju. Prosila sem za to točko, zato ker sem bila pred kratkim na sestanku z naslovom ne, oziroma eh, proti Brexitu, kar se tiče redkih bolezni. Seveda sedaj ne bomo govorili o Brexitu v okviru javnega zdravja, ampak vseeno je danes pomemben dan. Razmisliti moramo o čezmejnem sodelovanju na področju zdravstva. To namreč redno rešuje življenja zdravniki, raziskovalci, doktori, vsi skupaj so, sodelujejo in raziskujejo ter eh, razvijajo nova zdravila, do katerih lahko potem dostopajo pacijenti v Evropski uniji. In obstajajo veliki pomisleki, da bodo te vezi pretrgane po brexitu. Poznam pacijente, ki so iz različnih držav članic pripotovali na ta sestanek, ki sem ga prej omenila. Ti so povedali, da ima Združeno kraljestvo zelo dolgo zapuščino in dolgo tradicijo tega, da razvija zdravila za redke bolezni. Evropska unija je to spodbujala in mi moramo v našem odboru upoštevati, da ko govorimo o brexitu nasplošno, moramo razumeti tudi, kakšna je perspektiva neke osebe, nekega pacijenta zaradi brexita. Ta bi lahko namreč negativno vplival na njihovo zdravje in zdravljenje. Sama bom eh, zelo pozorno razmislila o tem, kako bi lahko Brexit negativno vplival na zdravje in zdravljenje oseb z redkimi boleznimi. Moj drugi komentar pa se nanaša na napredek Evropske unije. Gospa Grostet je to že omenila. Vsi eh, pa razmišljamo tudi o novem poročilu, ki bo objavljeno naslednje leto na to temo. Zanima me, kako bo komisija zagotovila, da bo revizija trenutnega okvirja uspodbujala razvoj zdravstvenih izdelkov za zdravljenje redkih bolezni. Skupina pacijentov bo to gotovo zanimalo. Pa še nekaj, kar se tiče dostopa do zdravljenja in eh, visokih cen, ki so bile že omenjene strani komisije prosim za komentar glede tega, kako lahko to uredimo na način, da bi lahko pacijenti iz vseh držav članic imeli enak dostop do teh zelo potrebnih zdravljen, ki pa so včasih precej draga. Mislim, da je to primerno na današnji dan, da se naš odbor ubada z redkimi boleznimi. Hvala lepa, gospod Kaputo grazie, eh, grazie Presidente. Hvala, hvala gospa predsednica in hvala tudi, da ste uvrstili to na dnevni red ravno danes. Danes je eh, svetovni dan redkih bolezni. To je zelo pomembno, eh, da se počasi naučimo, kaj so te bolezni in kako jih eh, zdraviti. O tem ni dovolj govora v javnosti. Eh, sedaj je eh, pomemben trenutek oziroma neka etapa v, na poti k doseganju zdravja za vse državljane v Evropski uniji. Pred nami pa je seveda še veliko izzivov. V Evropi je situacija glede redkih bolezni zelo različna, včasih celo dramatična v skladu z eh, definicijo redkih bolezni. Gre za redke bolezni, ki, eh, kjer se pojavnost eh, zelo razlikuje. Eh, želimo eh, seveda zmanjšati trpljenje in prizadetost eh, ne samo bolnikov, ampak tudi. Eh, Eh, vseh eh, njihovih družin, eh, vključno z direktivo 1041 o zdravilih sirotah. Na ta način tudi mnogi bolniki, ki do predkratke niso imeli nobene možnosti, dobivajo načine, kako se lahko začnejo zdraviti. To je seveda pomembno tudi za, v povezavi z uh, kon, racionalnimi politikami, regionalnimi politikami, mislim na primer na jug Italije, ampak tudi na druge dele Evrope. E, torej, zelo pomembna je e, in premalo je podpore, javne podpore ljudem, ki trpijo za e, redkimi boleznimi in njihove družine se morajo zelo žrtvovati. Na ta način eh, z novim pristopom eh, bi lahko povečali zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Eh, sedaj morajo prizadeti potovati zelo daleč od tukaj, naprimer v ZDA. Glede na učinkovite zmogljivosti, ki obstajajo na različnih področjih, In glede na težave je treba na najti rešitev. Eh, dan redkih boleznih, če naj bi imel kakšen pomen, je to gotovo eh, možnost spomniti se, da je pravica do pomoči in zdravja enaka ali morala bi biti enaka za vse državljane EU. Najlepše hvala in sedaj zadnji gospod Petečini. Hvala, gospa predsednica. Strinjam se s tem, kar je kolega Kaputo ravno kar povedal. Tudi mi menimo, da zelo, so te pobude eh, zelo pomembne, kot je ta pobuda za dan, eh, svetovni dan redkih eh, bolezni. Tako lahko zavestimo in informiramo državljane o nekaterih. Eh, zdravstvenih in socialnih vedekih eh, bolezni. Eh, redke bolezni prizadenajo manjšino in uh, ne predstavljajo torej prioriteta za javno zdravje, manj je uh, eh, raziskav, manj je zdravil, manj je novih zdravil in njihovega preizkušanja. In uh, to pravzaprav za farmacijsko industrijo ne predstavlja velikega dohodka in eh, farmacija ni eh, zainteresirana, da bi eh, razvijala načine zdravljenja redkih bolezni, ki so lahko hude, lahko so zelo degenerativne in težke. Eh, zelo pogosto prizadenejo otroke in jih eh, onemogočajo v daljem razvoju in eh, na ta način izgubljajo svojo avtonomijo. Zelo pomembni so pa tudi psihosocialni vidiki, kajti. Um, družine lahko um, zapadajo v uh, resne težave, tako v vsakdanjem življenju kot uh, psihološko. Naša naloga uh, je seveda ne uh, spremeniti redke bolezni v zanemarjene bolezni. Ne smemo nikogar pustiti za sabo. Če velika farmacevska industrija se ne namerava ukvarjati z nam ustreznimi raziskavami, je nujno, da eh, se eh, javnost v to vključi. Eh, večkrat smo naslovili na Združenje farmacevskih podjetij v Evropi posebne zahteve, da bi se začelo z raziskavami in tudi zauzemamo se za javno financiranje, eh, vendar se to obnese le takrat, eh, ko um, farmacijska industrija ve, da bo zaslužila. Hvala lepa vsem skupaj. Tako besedo dajem še enkrat komisiji, da se odzove. Thank you very much. I'll... Hvala lepa. Ja, na kratko bi odgovoril na nekatere izmed komentarjev. Prvič, kar se tiče boljšega povezovanja raziskovalnih programov javnega zdravja in socialne oskrbe. V odboru za redke bolezni smo pogosto govorili o smernicah za boljše povezovanje, še predvsem med pacijenti z redkimi bolezni v zdravstvenem sistemu in v socialnem sistemu. To je eno izmed področji, kjer res želim, da spremljamo dogajanje v državah članicah, da vidimo, kako se to povezuje izven zdravstvenega sistema, naprimer v socialnem sistemu. Gospod Pedečini je pravkar govoril o prioritizaciji raziskav. Rad bi omenil, da pripravljamo skupno pobudo glede programiranja, kjer bodo sodelovali države članice, komisija in raziskovalni program, in kjer bomo želeli doseči bolj ciljno usmerjene raziskave na področju redkih bolezni. Kar se tiče zakonodaje zdravil sirot in tega, kar je omenila gospa Grostet, ko morajo pacijenti na zdravljenje izven Evropske unije, mislim, da obstajata tukaj dva aspekta. Prvič, ocena zdravstvene tehnologije, to pravkar pripravlja komisija in mislim, da bi morali doseči bolj enoten pristop do nove tehnologije in novih zdravil, ki so na trgu. Poleg tega pa raziskujemo tudi izzive na področju zdravil sirot. Pregledujemo zakonodajo, kar se tiče novih smernic in skupaj z Evropsko agencijo za medicino želimo doseči napredek. Kar se tiče dostopa do zdravil, vem, da je Evropski parlament eh, bo pripravil poročilo glede cenovne dostopnosti zdravil in z veseljem bomo videli to poročilo. Takrat lahko tudi nadaljujemo z razpravami z EMO in z odborom STAMP. Več govornikov je govorilo o malteškem predsedovanju in o delavnici, ki bo potekala konec marca. Upam, da bodo ministri takrat imeli priložnost, da si pobliže ogledajo izvajanje politike za redke bolezni, predvsem kar se tiče dostopa do zdravljenja. Gospodali je v svojem komentarju govorila o izzivih za manjše države. Referenčne, evropske referenčne mreže 24 jih bo ustanovljenih naslednji teden, bodo tukaj posebej pomembne. Te bodo dodale dodano vrednost za manjše države članice. Kar se tiče vprašanja gospe McGuinness glede Brexita. Komisija sedaj ne bi rada komentirala glede tega vprašanja, glede na to, da še ni prišlo do priglasitve eh, izstopa iz Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, kolegi. Torej smo zaključili razpravo o tem vprašanju. Zaključili smo naš dnevni red. Naš naslednji sestanek bo 9. marca. Sedaj pa vas. Uh, vse vabim na skupno fotografiranje. Kam naj gremo? Ven? Tukaj? Ne, zunaj se bomo fotografirali. Fotograf nas torej prosi, da gremo vsi ven, da se bomo tam lahko skupaj fotografirali. Gremo torej.